Mesdames et messieurs, nous allons. Gospe in gospodje, začeli bomo, prosim, da se posedete. Dobar dan vsem. Spoštovani kolegi, začeli bomo eh, s sprejetjem dnevnega reda. Je kdo proti? Ima kdo kakšen komentar? Ne, dobro, potem je dnevni red sprejet nimam nobenih pomembnih obvestil, razen tega, da imamo omejeno število kabin za tolmačenje za ta sestanek. Torej, nadaljujem z naslednjo točko. Ali ima komisija kakšno sporočilo? Ne? Dobro, hvala. Ne, Komisija nima nobenih obvestil. Hvala lepa, predsedojoča. Hvala lepa. Torej, prejeli smo. Um, prejeli smo uh, vprašanje gospoda Deslasa za komisijo. Torej, ponavljam, prejeli smo vprašanje gospoda Deslasa za komisijo. To vprašanje imate v dosjeju in prosim komisijo, da odgovori. Gospod Litvin. Ja, Mark Litvin, Devko. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, kot odgovor uh, na vprašanje spoštovanega poslanca Evropskega parlamenta bi uh, komisija najprej pozdravila uh, Eh, pozitivno evalvacijo torej eh, zunanjega organa Evrope social. To je program, eh, ki je bil pripravljen za 2007-2013 in sicer s proračunom 40 milijonov in s delom bomo končali do konca 2015. Ker še vedno pripravljamo naslednje proračunsko obdobje, je malce prezgodaj, da bi lahko podali podrobnosti o projektih, ki jih bomo lahko podprli v tem obdobju. Eh, določene sektorje moramo še obravnavati in želeli bi tudi več posvetovanj z vladami držav članic, z državami članicami, s parlamenti eh, in tako dalje. Torej, eh, program pokriva številne teme in eh, tudi iz tega programa smo izpeljali zelo pomembne lekcije za prihodnost in to bomo upoštevali tudi pri pripravi prihodnjega proračunskega obdobja in programa za to obdobje. Mislim, da se bomo morali sektorsko omejiti. Prav tako pa bomo morali še naprej podpirati uh, kohezijsko Eh, socialno kohezijo, zlasti za južnoameriške države. Eh, ker je komisija predvidela, da bomo s temi programi zaključili do leta 2015, bomo lahko v nadaljevanju se osredotočili tudi na teme, o katerih je govoril kolega. Želite prevzeti besedo, gospod Dekostras? Hvala lepa, predsedujoča. Eh, torej, s tem vprašanjem eh, sem želel torej, tudi pozdraviti eh, delo eh, tega organa, organa in želel bi si, da bi tudi v prihodnosti ta program se nadaljeval in da bi ga še naprej podpirali. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala. Ben, nous allons pas... Dobro, potem bomo nadaljevali s točko 5. In sicer gre za izmenjavo mnen s komisarko Kristalino Georgevo, ki bo prišla vsak trenutek, ki jo pričakujemo. Prihaja.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 torej pozdravljam gospo komisarko spoštovani kolegi e, torej sedaj bomo imeli izmenjavo mnenj e, glede e, ukrepov evropske unije po tajfunu haiyan na filipinih to izmenjavo mnenj bomo imeli Eh, skupaj s Kristalino Georgevo, ki je komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje in pa tudi z generalnim direktorjem GD za razvoj in sodelovanje Fernandom Frutozom de Melom. Spoštovana komisarka, spoštovani generalni direktor, uh, Eh, velik privilegij je, da vas lahko tu pozdravim v imenu odbora za razvoj. Razlog za to izmenjavo mnen danes je seveda eh, ta, da se poskušamo odzvati na tajfun Hajan, eh, ki je prizadel Filipine 7. in 8. novembra letos. Torej zadnje številke, ki so potrjene, govorijo o 5200 eh, mrtvih eh, in eh, več kot 1000 oseb, ki jih še pogrešamo. Torej, 10 tisoč ljudi je prizadetih in milijon prebivališč je prizadetih oziroma podrtih. Sedaj pa dajem bom dala besedo gospe Georgevi, ki je eh, bila prisotna na Filipinih eh, in na to bo spregovoril gospod eh, Fernando Frutose de Melo, na to pa bomo imeli možnost odgovorov na vprašanje. Hvala lepa. Merci beaucoup, madame. Le... Hvala lepa, predsedujoča. Zelo sem hvaležna za priložnost, da vam predstavim dejavnost Evropske unije po tem groznem tajfunu, ki je prizadel Filipini, Filipine. Zemljevid, ki ga vidite na prosojnici, kaže torej pot tega tajfuna ravni 5 torej, ki je imel izjemno moč in ki je prizadel velik del filipinskega otoča. In sicer z mm, vetrom, ki je, um, ki je, bil zabele, ki je bila hitrost zabeležena do 360, tiso, 360 km na uro. in celotna infrastruktura v primeru tajfuna je bila eh, pripravljena za hitrost 160 km na uro, se pravi, zabeležena hitrost vetra je bila več kot dvakrat večja, kot eh, je bilo pričakovano. In težave z ustreznim odzivom vidimo tudi na tem zemljevidju. Uh, gre za zelo veliko število otokov, nekateri med njimi so med najrevnejšimi na Filipinih in ko sem uh, obiskala Filipine, sem imela možnost preleteti to otoče uh, v helikopterju in lahko sem primerjala tista območja, ki so bila prizadeta in tista, ki niso bila prizadeta in razlika je bila res eh, kot med nebesi in peklom. Torej, celotne vasi so bile popolnoma uničene in območje, ki je bilo najbolj prizadeto, je takoba in to je mesto, ki je bilo popolnoma uničeno. Tam sem bila en teden po tajfunu in še vedno na poti od letališča v centr mesta smo videli na obeh straneh ceste črne vreče s trupli in še vedno zelo veliko ljudi ni bilo izkopanih iz ruševin oziroma je še pogrešanih. Pomembno je, da poudarimo, da je tu Evropska unija se odzvala hitro in usklajeno. Kar boste videli tu na zemljevidu, je to, kar se je zgodilo torej naslednji dan. Tajfun je prizadel to območje v petek. V soboto so prvi mednarodne ekipe eh, prispele na to območje in sicer z Evrope. Komisija je takoj poslala eh, dve ekipi in sicer na otok Lejte, prvo ekipo, drugo pa na otok Boho, kajti Boho je prizadel potres slabih deset dni pred tajfunom in skrbelo nas je, da tisti, ki eh, so bili že prvič hudo prizadeti, da bodo drugič še bolj prizadeti. Na srečo se to ni zgodilo. Naslednji dan eh, smo se odločili, da bomo dodelili 3 milijone evrov za to območje in to je bil prvi velik prispevek za žrtve tajfuna. Partnerji so pa tudi že sprejeli ukrepe za pomoč. Torej, eh, Telekom eh, brez meja je prispel na najbolj prizadet otok Lajte v četrtek, torej dan preden je tajfun to območje prizadel, kajti vedeli smo, da bodo po komunikacijsko omrežje zelo hudo prizadeto in brez komunikacijske infrastrukture bi bila komunikacija nemogoča in zato je bilo ključno, da smo lahko nemudoma ponovno vzpostavili komunikacijo. Na to smo poslali ocenjevalne ekipe na prizadeta območja skupaj z državami članicami, torej spet, in ne, in, in spet je bilo to narejeno na zelo usklajen način. In moram reči, da smo bili mi tisti, ki smo pokrili celotno območje in sicer eh, ne samo tam, kjer so bile kamore, kamere, ekipe smo poslali na vsa tista območja, ki, ki so bila resno prizadeta. Na osnovi našega dela, ki, je, pod, ki ga je podprl, ki podprli smo tudi ekipo Združenih narodov, in na ta način smo lahko opredelili potrebe in zagotovili, da je finančna pomoč Evropske unije in pa pomoč v naravi posredovana na koordiniran način, tako da se izognemo situaciji, kjer bi nekateri prejeli pomoč dvakrat, nekateri pa sploh ne. Torej, kar sedaj vidite na zemljevidu, pa so potrebe, kot so bile kodificirane, in pa, kot smo slišali tudi od gospe Strifler, kaj se je natančno zgodilo, torej kar se tiče prizadetega prebivalstva, izgube življenja in pa eh, uničenja bivališč. Torej v Evropi in pa v državah članicah smo mobilizirali več kot 130 milijonov evrov pomoči in prispevek komisije predstavlja 23 milijonov evrov, 10 milijonov humanitarne pomoči, 10 milijonov takojšnje pomoči. Komisija je takoj že zahtevala 10 milijonov za Filipine in na to 3 eh, milijone za pomoč v naravi, ki so jo posredovali države članice. Na ta način smo se lahko odzvali takoj na najnujnejše potrebe. Torej, razdelili smo hrano, zagotovili smo varno vodo, torej pitno vodo, zdravstveno pomoč in pa. in pa zaklonišča. Uh, Torej, tu imate tabelo, ki jo mm, je morda težko brati, ampak dobro je, če jo ohranite v mislih, kajti prvič v eh, primeru hude nesreče smo odlično sodelovali z državami članicami in zelo jasno se je Evropska unija tu vključila v, v prizadevanja filipinskih oblasti, pa tudi dejavnosti združenih narodov. 22 držav članic je prispevalo k tej pomoči, nekatere samo v gotovini, nekatere samo v naravi, nekatere oboje. Ampak lahko rečem, da je se Evropa odzvala kot eno. Naj podam tri zaključke na podlagi tega, kar smo naredili doslej in tega, kar še nameravamo storiti. Torej prvič, še enkrat zelo jasno vidimo, da kar je bilo včasih redek dogodek izjemne, ekstremne naravne nesreče, je dan danes praktično letni dogodek. Praktično vsako leto imamo eno ali pa več dve ekstremni naravni nesreči. To pomeni, da moramo sprejeti večjo investicijo v pripravljenost in v preventivo, kajti svet, v katerem živimo, bo od nas vedno več zahteval in pričakoval. Glede tega bi vas želela obvestiti, da smo delali s Filipini, torej to je država, ki je najbolj izpostavljena naravnim nesrečam, z njimi delamo že leta in leta na področju uh, priprav pripravljalnih ukrepov in eh, letno temu namenimo 7 milijonov evrov. Eh, in tudi tam in tudi v drugih državah bomo še naprej delali na tem področju. Vidimo, kako eh, je tudi pomagalo, da smo uh, vzpostavili uh, center za hitro odzivanje v primeru nesreč. Za tiste, ki tega centra še niste obiskali, vas vabim, da si ga obiščete, kajti to nam omogoča, da povežemo eh, podatke, ki prihajajo iz eh, satelitov z eh, raziskovalnimi centri, ki na to poskušajo predvideti, kaj se bo zgodilo in na ta način se lahko čim bolj ustrezno in koordinirano odzovemo. E, to je pomembno zlasti e, v času, ko so sredstva omejena, potrebe pa vedno večje. In zahvaljujem se parlamentu, e, ki nas je zelo spodbujal, da naredimo več na tem področju. Torej, čez teden in en dan bo parlament glasoval o novi zakonodaji na področju civilne zaščite in s to zakonodajo eh, bomo eh, postavili na enako raven tako preventivne kot kurativne ukrepe. Kar se tiče Filipinov, če se vrnem k tej zadevi, še vedno nadaljujemo z dejavnostmi pomoči, torej nudimo zdravstvene storitve, hrano, nastanitev za milijone prizadetih ljudi. Ali je tu kdo iz Belgije? To sem pozabila omeniti. Torej, razlog, zakaj sprašujem, je, je naslednji. E, belgijska zdravstvena ekipa je bila prva, e, ki je ponudila zdravstveno pomoč e, na območju Takloban. Torej, eh, ta ekipa se imenuje BFAST in dejansko je bila ta ekipa prva na terenu. Eh, tudi eh, nemška ekipa je bila zelo hitro tam in to kaže na evropsko solidarnost, ki je bila tokrat zelo učinkovita in na to sem zelo ponosna. Torej, nadaljevali bomo še s pomočjo, ampak že načrtujemo tudi, kaj bomo naredili na humanitarni ravni in kako bomo lahko eh, pomagali tudi pri rehabilitaciji in kako bomo lahko uporabili inštrumenta Food for Work in Cash for Work. Torej, eh, poskušali bomo pomagati lokalnemu gospodarstvu tudi, da si opomore eh, in želela bi se posebej zahvaliti Tefku. Eh, in novemu eh, generalnemu direktorju, ki je prevzel eh, ta položaj in sicer za tudi to povezavo med pomočjo in pa rekonstrukcijo in sedaj bi se sama to ustavila in dajem besedo gospodu Demelu. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, predsedujoča. Dovolite, da eh, se vam zahvalim eh, za povabilo. Zelo sem počaščen, da sem lahko torej prvič v novi funkciji med vami. In eh, zagotavljam vam, da bom delal kar se da dobro z komisijo in tudi z vašim odborom. Uh, Eh, torej, eh, kot je gospa komisarka že povedala, mislim, da je to dober primer eh, dobrega sodelovanja med državami članicami in komisijo, pa tudi med različnimi službami. Evropske unije, ki so res že od prvega dne zelo dobro med seboj sodelovali in tudi pripomogli z znanjem in pa z zmogljivosti k temu ustreznemu odzivu. Torej, eh, Devko je eh, takoj mobiliziral 10 milijonov evrov z obstoječih eh, sredstev in komisar, ki je bil že v regiji, je tudi obiskal to regijo in tudi napovedal, da so bila ta sredstva. Eh, namenjena eh, za pomoč, kot je že komisarka povedala. Torej, eh, namen je, da sredstva za razvoj, ki jih ima DEFKO, da so uporabljena za pomoč in pa rehabilitacijo, pa tudi za razvoj. Na ta način bi želeli zagotoviti čim boljši prehod med samo pomočjo in pa rekonstrukcijo oziroma razvojem. Torej, pripravili smo že načrt za razvojno rehabilitacijo in to temeli na oceni potreb. Evropska unija eh, bo, se bo odzvala torej, skladno s tem eh, in ne, ne samo skladno z mm, seznamom prednostnih nalog, temveč tudi glede na obstoječe eh, nacionalna in mednarodna sredstva. Torej, sedanja ocena škode je ocenjena na 1,7 milijard evrov. Torej, boljša infrastruktura, infrastruktura, ki bo bolj odporna za nesreče, je nekaj, kar je treba predvideti za prihodnost. Vlada Filipinska vlada je že napovedala, da bo temu namenila pomembna proračunska sredstva v prihodnih letih. Torej, z našim predstavništvom v Manili eh, in pa z, z filipinsko vlado že razpravljamo o tem, kako lahko Evropska unija pomaga pri rekonstrukciji in eh, tu eh, pregledujemo sedaj možnosti, kako čim bolj ustrezno porabiti 10 milijonov evrov, ki so temu namenjeni. Prav tako tudi skupaj z vlado ocenjujemo, kako bi lahko uporabili obstoječe programe za rekonstrukcijo. Eh, Naprimer, eh, poskušali eh, bomo usmeriti tisti del Evropskega poračuna za zdravstvo in na ta način bomo ponovno vzpostavili eh, zdravstvene storitve na prizadetih območjih. V programu za 2014-2020 in takoj, ko bomo imeli eh, zakonodajno osnovo za to, bomo z vlado tudi eh, preučili, kako lahko čim bolje financiramo rekonstrukcijo in kako lahko uh, predvidimo tudi programe za prihodnost za te najbolj kritične sektorje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo poslancem. Gospod Kortes Lastra. Hvala lepa, gospa predsedojoča zelo me veseli, da se popolnoma, po, ponovno vidimo z gospod komisarko. Prejšnji teden smo govorili o Siriji in o Afriki, eh, sedaj govorimo o tajfunu na Filipinih. Torej, eh, vidimo, da če želimo biti povsem transparentni, vidimo, da eh, velik del te pomoči prihaja iz Eh, določenih držav in da so te vedno iste. In druge države bi lahko še več eh, prispevale. Ampak eh, zanima pa me, če lahko poveste malce več v zvezi z vašim sodelovanjem in pa koordinacijo z ekipami Združenih narodov. In pa zanima me tudi, kar se tiče osnovnih eh, potreb eh, filipinske vlade. Kakšne so prednostne naloge filipinske vlade? Kako želijo z nami delova, eh, sodelovati pri teh projektih? Prav tako imam še eno vprašanje. Sicer prejšnji teden ste govorili o Siriji in o Srednji Afriki. Zanima me, če za Filipine tudi obstaja kakšen eh, program za najbolj prizadete, za otroke, za revne in tako dalje. Hvala lepa. La parola, monsieur Thijs Berman. Gospod Thijs Berman. Merci, madame Michelle Strifler. Eh, hvala lepa, gospa Michelle Strifler. Eh, Spoštovanja komisarka, glede na to, da je kolega Ricardo pravkar postavil moje vprašanje, bo moral improvizirati. Torej, moje vprašanje bi bilo naslednje. Eh, kar eh, precej eh, privatnih, torej kampanj za privatne donacije je bilo in državljani Evropske unije so veliko prispevali. Zanima pa me, kaj nam lahko poveste o usklajevanju te vrste financiranja. Hvala lepa. Vam dam ponovno besedo. Uh, Hvala lepa za vprašanje. Torej najprej pripomba, s katero bi želela pojasniti prisotnost Norveške, ki ni članica Evropske unije, ampak eh, Norveška je članica mm, Evropskega mehanizma za civilno zaščito in v tem smislu je tudi dober primer sodelovanja tudi z državami, ki so članice tega mehanizma, ki niso članice Evropske unije, kar se tiče usklajevanja z druženimi narodi. Torej, eh, prispevali smo kadre in zmogljivosti koordinacijski ekipi združenih narodov in povezali smo našo ekipo, ki je bila prisotna na nekaterih oddaljenih lokacijah z Združenim narodom. In kar se tiče eh, vlade Filipinov, ko sem bila v Taklobanu, eh, sem videla, torej, da vse te tri ekipe, vladna ekipa, ekipa EU, ekipa eh, Združenih narodov, so torej vse tri delale skupaj. To je seveda zelo pozitivno včasih se zelo veliko časa izgubi, ker ni ustrezne eh, koordinacije. Torej, na nekaterih področjih je bilo tako, da smo mi že poslali ekipo Združenih narodi, pa še ne. Če si pogledate zemljevid, torej prvo prosojnico, ki je najbolj pregledna, tu vidite, da je prva uh, koncentracija torej mednarodne pomoči v Taklobanu in pa um, osrednjih območij, torej zato, ker so bila ta območja najbolj prizadeta. Ampak eh, otok Samar, ki je severno od Lajteja, na vzhodnem delu je bil otok ravno tako prizadet kot otok Lejte. Poleg tega tudi ni bilo komunikacij, na obaljnih območjih eh, smo imeli eh, nekatera področja, kjer sploh ni bilo nobenih komunikacij, torej eh, posredovali smo ekipe za komunikacije, torej Luksemburg naprimer je poslal tri ekipe za komunikacijo, prav tako smo poslali tudi ekipo za oceno škode, zato da smo lahko ugotovili, koliko ljudi potrebuje hrano, zdravstveno mm, oskrbo. Uh, Mm, nastanitev in tako dalje. In na osnovi te ocene je bilo mogoče pomagati že obstoječim naporom Združenih narodov. Kar pa se tiče usklajevanja zasebnih donacij, pa naslednje, ponavadi te privatne donacije um, se poberajo eh, preko že obstoječih eh, humanitarnih eh, organizacij, kot so Oxfam, UNICEF in tako dalje. To pomeni, da mi ne koordiniramo privatnih donacij evropskih državljanov in to je nekaj, o čemer sem veliko krat razmišljala, torej kako bi lahko to celotno evropsko široko grudnost lahko čim bolje izkoristili. Ampak zaenkrat še nismo tako daleč. Ker so te organizacije naši partneri, partneri Združenih narodov, torej te organizacije z denarjem privatnih državljanov pač tudi same sodelujejo pri teh naporih. Torej včasih Eh, slišimo kritike, zakaj pomoč ne pride dovolj hitro do ljudi na nekaterih eh, območjih. To je razlog, zato ker je v državi, naprimer, eh, kjer ni komunikacij, ljudje tudi niti nimajo možnosti sploh prositi za pomoč. Ljudje so na strehe obešali uh, um, sporočila za pomoč. In nekaj časa je trajalo, da eh, smo lahko zagotovili pomoč tem ljudem. Sedaj je tako, da uh, imajo vsi dostop do pomoči, ampak nekaj časa je trajalo, da smo to vzpostavili. In iz tega smo se naučili, da ne moremo več predpostavljati, da se eh, neka uh, uh, huda nesreča, ki se zgodi enkrat na sto let, da se bo zgodila enkrat na sto let, naprimer poplave v Evropi. V 12 letih uh, v Evropi smo imeli dvakrat hude poplave in sicer najprej leta 2002 in nato leta 2013. Torej moramo biti veliko bolj pripravljeni. To je zelo uh, jasen sklep, ki ga moramo iz tega izpeljati kar pa se tiče opredelitve osnovnih potreb. Torej, kaj želijo oblasti od nas? Ministr za notranje zadeve mi je govoril o zelo pomembni, pomembni nalogi in sicer, da se čim prej eh, očisti dvorišča šol in da se otrokom čim prej omogoči, da se vrnejo v šole. Torej, s to vrednostno nalogo se povsem strinjam. Torej, ne gre zgolj za to, da so družine izgubile domove in da so odrasli izgubili eh, svoje delovne mesta, ampak tudi otroci so izgubili šole, eh, torej kraj, ki predstavlja določeno varnost spričo te grozne tragedije. In zato bo to za nas tudi prioriteta v okviru programa Food for Work in Cash for Work. In to bo tudi prednostna naloga za kolege v DEFKU. Torej imamo uh, dve, uh, dva svežna prioritet z humanitarnega vidika. In sicer uh, eno gre za nujno pomoč Govorili ste o, o otrocih, ki so izgubili starše, torej to je financirano iz teh programov. Eh, eh, na srečo so Filipini država, kjer eh, so družinske tradicije takšne, da širša družina pač prevzame odgovornost za otroke, ki so izgubili starše. Ampak tudi vlada ima uh, Eh, prednostno nalogo, torej, da se tudi učitelje vrne v šole in da se ugotovi za otroke, ki so izgubili starše, da se te otroke pač da na prvo mesto, tiste, ki jih je treba nemudoma oskrbeti. Prav tako je prednostna naloga tudi zdravstvena oskrba, kajti veliko bolnišnic eh, in zdravstvenih domov je uničenih. Evropska bolnišnica v Taklobanu je edino, edina možnost še za zdravstveno oskrbo eh, v hudo eh, prizadetih eh, območjih. In ko sem obiskala to bolnišnico, je bilo 100 ljudi notaj, 80 jih je še čakalo v vrsti. Torej, to je prednostna naloga in to je del te takojšnje pomoči. Drugi svežen eh, ukrepov pa se nanaša na kasnejše ukrepe, se pravi eh, naprimer čiščenje eh, dvorišč v šoli za zagotavljanje delovnih mest, torej naprimer s čiščenjem dvorišč damo po eni strani delovna mesta ljudem, ki so izgubili službe, prav tako pripravimo prostor za otroke, ki so bili hudo prizadeti in na ta način omogočimo tudi, da se nek, neko normalno vzdušje lahko vrne, kajti eh, s tem, da se otroci vrnejo v šolo, tudi starši dobijo občutek, da se življenje vrača na normalne tire. In če smem dodati samo še nekaj glede uh, komunikacije z vlado, torej dobila sem Poklical me je ministr za zunanje zadeve Filipino in sicer uh, se mi je zahvalil. Tudi del, parlamentarna delegacija Filipino se nam je zahvalila, ampak uh, največja zahvala pa so bili eh, vsi tisti ljudje, ki so čakali pred uh, bolnišnico. Hvala lepa. Gospod Svensson, želite prevzeti besedo? Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, gospa komisarka, za vaše delo in tudi za eh, to, ta pregled eh, vsega, kar je Evropska unija dosegla in tudi, da ste nam povedali, da je Evropska unija odzvala hitro na Filipinih. Eh, zanimivo bi bilo slišati tudi kaj več o sodelovanju med Evropsko unijo in Združenimi državami. Eh, slišali smo, da so Združene države tudi poslale na Filipine zelo eh, vel, veliko ladjo s kontejnerji s pomočjo. Zanima me tudi, kako sta se odzvali Japonska in Kitajska. Um. Torej, z Združenimi državami kot partnerji smo eh, bili eh, v stikih. Združene države so eh, se poslužile svojih vojaških zmogljivosti, kar je bilo zelo praktično, tudi ker imajo helikopterje in tako dalje sedaj je na območju Filipinov tudi uh, ladja, na kateri so uh, torej vojaške bolnice in to je zelo pomembno. To, torej, vojska nam tudi zelo veliko pomaga na tem območju. Torej, ko po eni strani v evropskem slogu želimo zagotoviti večjo preglednost, so naši ameriški prijatelji bolj učinkoviti moramo se še veliko naučiti. Gospod Cortes eh, je eh, povedal tudi, da sta Združeno kraljestvo in pa Norveška najbolj širokogrudni državi in pa komisija med evropskimi državami. Moram reči, da je treba še precej postoriti, ampak v tem konkretnem primeru je bilo veliko krat tako, da je bila majhna pomoč v naravi, Eh, zelo pomembna in veliko vredna, tudi zato, ker je bila posredovana pravočasno. Ne smemo podcenjevati tega, kar smo naredili. Torej, včasih je eh, pomoč, ki je manjša, pa pravočasna, veliko bolj pomembna kot. Uh, torej po pomoč velikega obsega, ki je ponavadi posredovana najbolj prizadetim območjem. Kar se tiče Japonske in Kitajske, torej eh, ko je. Uh, ko je prišlo do te uh, naravne nesreče, sem bila uh, na japonskem in na to sem šla na Kitajsko, ki je bila moja naslednja uh, destinacija. Uh, Eh, na kitajskem sem občutila malce negotovosti, ali bi se odzvali ali ne, torej tudi zato, ker um, so bili sami prizadeti, torej tajfun uh, je tudi kitajsko prizadel in uh, eh, predvsej se jih je na to kritiziralo, da, dovolj, uh, da, da se niso dovolj dobro in hitro odzvali in na to so se odzvali. Uh, Torej, na Filipinih je bilo usklajevanje dejavnosti eh, torej med zrujnimi narodi eh, in pa vlado Filipinov, eh, tudi z našo pomočjo, naši kadri so k temu pripomogli in Na podlagi tega usklajevanja smo lahko zagotovili, da je bila pomoč veliko bolje porazdeljena. Spomnim se, ko se je Evropska unija odločila za mehanizem za civilno zaščito. To je bilo po potresu v Turčiji leta 1990. Takrat eh, smo posredovali zelo veliko eh, reševalnih ekip in na koncu se je izkazalo, da eh, so nekatere ekipe iskale, pregledovali iste ruševine štirikrat, petkrat in to nas je naučilo, kako pomembno je usklajevanje in kako lahko z ustreznim usklajevanjem veliko več ljudem pomagamo. Monsieur le directeur général, vous voulez prendre la parole Gospod direktor, želite prevzeti besedo? Ja, koordinajte. Lahko dodam le še, da seveda skrbimo za koordinacijo z drugimi donatorji in tudi z Svetovno banko, ki že pripravlja eh, pomembne finančne projekte eh, za Filipine. Monsieur... Monsieur Neuser voulait prendre la parole. Gospod Neuser, želite prevzeti besedo? Ja, von eh, meiner Seite. Ja. Tudi z moje strani najlepša hvala, gospa eh, komisarka. Omenili ste mehanizem civilne zaščite. Če si ogledamo seznam finančnih sredstev eh, posameznih držav pri zagotavljanju pomoči, vidimo, da obstajajo velike razlike med industrijsko razvitimi državami, med manj razvitimi državami. Mislim, da potrebujemo mehanizem, ki bo ustrezal uh, gospodarski moči države. Naj navedem le primer. 66 milijonov evrov prispeva Velika Britanija, uh, Nemčija pa eno desetino tega. Teh 6 milijonov strani Nemčije. Uh, bo zagotovo dobro uporabljenih, ampak eh, to je zelo majhen prispevek v primerjavi z Združenim kraljestvom. Obstaja tudi, obstaja tudi številna druga neravnovesja. Mislim, da bi bilo dobro, če bi komisija upoštevala gospodarsko moč eh, posameznih držav članic. Razumem seveda, da imajo različne države različen odnos do posameznih katastrof. Uh, ampak eh, če želimo imeti evropsko pomoč, eh, ki bo usklajena, eh, potem mislim, da ne moremo imeti takšnih razlik med posameznimi državami, kot jih trenutno najdemo na tem seznamu. Bon refleksion, ki. Ja, to je ustrezen razmislek. Se želi kdo odzvati? Ja, kot sem rekla je to zgodba, ki se je šele pričela odvijati. Gre za sposobnost Evrope pomagati. Gospod Melo je omenil, da škodo ocenjujejo na 1,7 milijarde evrov, torej veliko možnosti je še, da države članice prispevajo k tej pomoči kasneje. Tukaj gre zgolj za eh, takojšen odziv, vendar pa to še zdaleč ni konec zgodbe. Predvidevamo, da bo organizirana konferenca za pomoč Filipinom kasneje v decembru in to bo še ena priložnost za države, eh, da prispevajo eh, k temu skladu za pomoč Filipinom. Če mi dovolite, bi rada dodala še sledeče. To ni edina kriza. In čeprav imate uh, povsem prav, da je Nemčija prispirala uh, eh, 6,6 milijonov, ampak ko je šlo za krizo v Siriji, je uh, Nemčija prispevala zelo veliko in opravlja tudi veliko dela tam. Kot komisarka za humanitarno pomoč želim zagotoviti, da ne bi pozabili na nobeno krizo. Nemčija je pred nedavnim okrepila pomoč Centralnoafriški republiki državi, eh, ki je bolj kot nepozabljena, torej bolj pravična ocena držav članic eh, bi bila, če bi si ogledali njihove prispevke v celoti in če to storimo, potem uh, bi lahko ugotovili, da lahko nekatere države morda naredijo še kaj več. Gospod Kortes Lastra. Hvala lepa. Gospa komisarka, še eno vprašanje imam. Torej, hvala za vse odgovore, ki so zelo zanimivi, zlasti to, kar ste povedali eh, glede prošnje ministra za notranje zadeve, za čiščenje dvorišč in tako dalje. Ampak še nekaj se mi zdi zanimivo in to smo videli tudi v eh, drugih eh, državah, torej v okviru dela odbora za razvoj. In vedno znova smo ugotovili, da je ključna koordinacija torej, med ekipami in pa tudi um, ambasadami oziroma veleposlaništvi. Predpostavljam, da imamo tudi na Filipinih veleposlaništvo in vi kot komisarka ste odgovorni torej za koordinacijo te humanitarne pomoči. Ključno je, da to lahko koordiniramo. In eh, kot smo že povedali, nekatere države so prispevale več, druge manj, ampak ključno je, da se to koordinira zato, da je vsa pomoč razpoložljiva pravočasno. Verjetno je sedaj najpomembnejše, kaj se dogaja na Filipinih, ampak to velja za vse. Torej, kakšna je uh, situacija, se pravi, gre za koordinacijo torej, uh, med vami, veleposlaništvi, odborom in tako dalje. Torej, verjetno gre najprej za najbolj um, prizadeta območja in pa tudi za filipinsko vlado. Torej, zanima me o meti odnosi. Eh, hvala lepa. Torej, to je bilo zadnje vprašanje. Vam dajem priložnost za odgovor. Pet minut za vsakega. Dugujemo hvaležnost naši delegaciji v Manili in našemu veleposlaniku, kajti eh, vse čas so nam pomagali pri našem delu. Eho je organiziran tako, da imamo regionalne urade, ki so blizu regijam, kjer pričakujemo, da bo potrebnega več delovanja. Recimo imamo regionalni urad v Bangkoku, in ekipa eh, je prišla na Filipine od tam, kajti Bangkok je veliko bližje od Bruslja. Sedaj smo vzpostavili tudi stalno strukturo za naslednjih 6 do 12 mesecev, odvisno od časa našega delovanja na Filipinih in poleg tega smo poskrbeli eh, za skupno ekipo za humanitarno pomoč in civilno zaščito. Odločitev, da ti dve področji združimo v eno, se je izkazala za pravilno. Na ta način uh, bomo imeli boljše možnosti za oceno stanja. In če uh, si ogledate prosojnico sedaj. lahko vidite, naše ekipe za oceno stanja pa naj gre tukaj za strokovnjake z področja humanitarne pomoči, z področja civilne zaščite, naj bodo to predstavniki držav članic ali pa komisije. Vsi delujejo skupaj predstavljajo naše oči in ušesa in to je najbolje, kar lahko prispevamo tudi k delu Združenih narodov. Na ta način eh, lahko poskrbimo za hitrejši odziv s pomočjo treh stebrov. Govorimo o regionalnih uradih, o ekipah za civilno pomoč, ki so povezane z humanitarno pomočjo in pa o sposobnosti, da se opremo tudi na države članice. Kajti države članice so včasih poslale izvedence zgolj zato, da so opravili oceno za posamezno državo članico, sedaj pa imamo koordinacijo. Tako smo lahko prepričani, eh, da kar največ doprinesemo k pomoči prizadetim. Želite seveda. Želite besedo? Ne, dobro. Gospa komisarka Georgeva, gospod generalni direktor Demelo, hvala lepa, da sta prišla in predstavila situacijo na terenu na Filipinih. Zadovoljna sem, da lahko ponovno ugotovim, da delate res vse, kar je v vaši moči, da pomagate pri humanitarni pomoči in pa eh, prvi etapi rekonstrukcije na Filipinih. Hvala tudi, da pogosto prihajate, to je za nas zelo pomembno.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 Euh, torej z naslednjo točko dnevnega reda eh, pozdravljamo gospoda Jeremija Lefroja, član na spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva, predsednika medstrankarske parlamentarne skupine za malarijo in zapostavljene tropske bolezni. Eh, in pa gospoda Kseta Berkleja, izvršnim direktorjem zveze Gavi. Torej, oba sta eh, prisotna in nam bosta predstavila pobude eh, za, na področju malarije in pa zapostavljenih tropskih bolezni. Gospod Berkli je predstavil, oziroma gospod Lefroy je pripravil poročilo o malariji gospod Berkeley je odgovoren znotraj svoje organizacije za cepljenje otrok v, na posebej izpostavljenih pomočjih. Torej gre za bolezni, ki so povezane z revščino. Tu je še zelo veliko treba postoriti. Približno 600 tisoč oseb, zlasti otrok, vsako leto umre. Eh, zaradi malarije in milijon sedemsto tisoč otrok umre vsako leto za boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti. Torej predlagam, da prevzamete besedo, eh, gospod Lefroy, osem minut, na to pa kolegi lahko postavijo vprašanje. Much, uh, Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala lepa, da ste me povabili naš odbor v eh, parlamentu Združenega kraljestva. Mislim, da smo vam že poslali naše poročilo o malariji eh, za leto 2013, pa tudi o, eh, o boleznih, ki so povezane z revščino. Poročilo na temo malarije je tako poročilo, kakor tudi izziv k razmisleku. Veliko je bilo že storljenega na tem področju v primerjavi eh, z preteklostjo. Če bi situacija ostala nespremenjena, eh, bi eh, bilo smrtnih žrtev ena, za 1,1 milijardo več. Prizadevamo si torej za uh, zmanjšanje primerov malarije in uh, cilj je znižanje uh, teh primerov za 75 odstotkov do leta 2015. Veliko je bilo storjenega na področju insekticidov, na področju zaščitnih mrež in uh, pri uporabi zdravil za boj proti malariji in uh, Dosežen je bil že eh, pravi napredek eh, tudi na področju eh, cepiv. Recimo, naj omenim samo cepivo, ki ga razvija družba GSK. Gavi, mednarodna zdravstvena organizacija in druge organizacije si prizadevajo na tem področju izziv uh, je zelo velik. Sam sem živel v Tanzaniji 11 let in uh, v 50-ih in 60-ih je prišlo do epidemije malarije na Zanzibarju in na nekaterih drugih področjih. Sam sem imel malarijo kar štirikrat prvič eh, sem imel zdravilo imenovano Laurijam, ki je imelo veliko stranskih eh, učinkov. Drugič sem eh, prejel zdravilo, ki je bilo novo v Afriki in videl sem, kako učinkovito je bilo, veliko manj je bilo stranskih učinkov. Kljub temu pa ni bilo dovolj sredstev za razvoj, odziv je bil prepočasen in ljudje so umirali kljub temu, da so bila zdravila na voljo od 90-ih let do eh, leta 2000 smo izgubili veliko časa, zato ne smemo ponavljati svojih napak, razvijati moramo nove diagnostične postopke, razvijati moramo nova zdravila in tako naprej. Srečujemo pa se tudi z velikimi izzivi, namreč z odpornostjo določenih eh, sevov eh, na eh, zdravila in sicer na, predvsem na klorofam v Kambodži, v, na Tajskem in tako naprej. Situacija je zelo resna in potrebno je zajeziti širjenje bolezni. 100 eh, milijonov dolarjev je bilo namenjenih eh, za to področje. Govorite nekoliko prehitro, pravijo tolmači. Dobro, to je velik izziv. Če ne bomo imeli učinkovitih zdravil, potem eh, bomo izpostavljeni veliki nevarnosti. najbolj učinkovit. To sredstvo za boj proti malariji eh, so bile eh, varnostne mreže prepojene z insekticidom. Vendar pa je potrebno storiti še veliko več, prav posebej v tistih državah, kjer je malarija najbolj razširjena. Tam eh, je namreč kar 80 odstotkov smrtnih žrtev napredek eh, se upočasnjuje. Eh, varnostnih eh, mrež je v Afriki precej več kot v zgodnih 90-ih takrat je odstotek teh mrež znašal le 5 eh, odstotkov, do leta 2000 eh, se je ta odstotek precej povečal potem, in sicer na 53 odstotkov, potem pa je ta številka ostala en nespremenjena. 1,8 milijarde namenjajo za boj proti molariji tuji donatorji in 600 milijonov prihaja iz lokalnih verov. Potrebno je še okrepiti ta sredstva. Združeno kraljestvo je podvojilo sredstva, ki jih namenja v svetovni sklad na eno milijardo in eh, do leta 2015 želimo eh, ta sredstva še povečati. Države, eh, ki so podale zavezo, da bodo 50 odstotkov sredstev namenile za zdravstveno področje, morajo to zavezo tudi uresničiti. Nekatere države so to že starile, 80 odstotkov pa tega cilja še ni doseglo. Na ta način bi namreč imeli tudi več sredstev za boj proti malariji. Tudi zasebni sektor lahko stori še veliko več. Pozdravljamo prizadevanja podjetja GSK, GSK da eh, izdela eh, cepivo eh, in mislimo, da bi bilo na tem področju potrebno storiti še, še več. Eh, mal, stroški malarije znašajo v državah v razvoju 1,3 odstotka eh, bruto družbenega proizvoda. Eh, Evropska unija mora razširiti možne ukrepe, ki naj bi se financirali v okviru EDTCP2 in to pozdravljamo po eni strani moramo poskrbeti za učinkovito zdravljenje, na ta način bomo lahko rešili številna življenja, poleg tega pa moramo sodelovati z našimi partnerji v eh, državah, kjer je malarija endemična. Pomembno je predvsem sodelovanje z eh, drugimi eh, javnimi in zasebnimi investitorji. Tukaj še prav posebej pomembno vlogo igra farmacevtska industrija. V zadnjih treh oziroma štirih letih, odkar predsedujem naši skupini, me z največjim optimizmom navdaja sodelovanje med vladami, raziskovalnimi inštitucijami, nevladnimi organizacijami in zasebnim sektorjem pri spopadanju z tem skupnim problemom. To mi daje upanje, da bomo uh, uspešni v boju proti malariji, vendar uh, pa uh, eh, za našim delom nikakor ne smemo prenehati. Najlepša hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Berkleju, 8 minut. Thank you very much to the committee. Najlepša hvala odboru. Zelo me veseli, da sem lahko danes tukaj. Pomembno je dopolnjevanje med eh, dvostransko pomočjo, med večstransko eh, pomočjo, predvsem, ko gre za cepljenje in pa za zdravljanje. Imamo zelo tesne odnose z komisijo in eh, veselimo se že večjih zavez, ki naj bi jih prevzela komisija. Vesel eh, sem bil eh, prvotnega predloga za partnerstvo Evropskih držav in držav razvoja na področju kliničnega preizkušanja oziroma EDCTP in uh, vesel sem, da se delo na tem področju nadaljuje. Oglejmo si cilje za obdobje 2011 do 2015. Najprej je potrebno poskrbeti za cepiva, okrepiti zdravstvene sisteme, uh, poskrbeti za ustrezna finančna sredstva in uh, poskrbeti za trg cepiv. Če se ogledamo naslednjo prosojnico, uh, lahko vidimo tako imenovani pohod novega cepiva. Vidimo, kako se to cepivo širi po eh, svetu. Gre za pet cepiv v enem in eh, to cepivo je na voljo v vseh eh, državah v razvoju, razen v Južnem Sudanu. Namreč ta država ni obstajala, ko je Gajevi začel z svojim delovanjem, ampak malo bomo tudi Južni Sudan vključili. Kaj to pomeni? To pomeni, da je prvič prišlo do premika, kar zadeva države z visokim in pa nizkim prihodkom, gre za zagotovitev enakosti eh, pri uporabi eh, cepiv. Vidite, da je več eh, hepatitisa eh, B eh, v državah z nizkim prihodkom. Eh, tukaj lahko vidite uh, kilifi uh, v Keniji in vidite, kakšni so bili učinki uporabe cepiva. Cepivo se uporablja, cepiva se uporabljajo v veliko uh, večji meri, uh, gre za urešničevanje uh, ciljev tisočletja. Lahko vidite, uh, da se uporaba cepiv močno krepi, eh, IF, IPV, eh, cepivo je sedaj vključeno v program eh, cepljenja in vidite lahko, da zavezništvo opravlja vedno več dela na tem področju. Ošpice se pojavljajo na različnih območjih tako Evropi kot posod po svetu in vidite lahko uh, širitev eh, cepiva uh, proti ošpicam uh, po svetu. Gre ne le za prvo dozo, ampak tudi za drugo dozo, ki okrepi uh, imuniteto. Potem pa so tukaj tudi uh, rdečke, uh, to je bolezen, ki lahko uh, Eh, povzroča eh, tudi hibe, če jo nosečnica eh, dobi med nosečnostjo. Vidimo tudi, da upada smrtnost med materami. vendar pa se povečuje eh, število eh, žrtev eh, zaradi raka na materničnem vratu. Danes že obstaja cepivo zoper raka na materničnem vratu, ampak potrebno je poskrbeti za to, da bo to cepivo dostopno tudi v državah v razvoju. Gavis je zastavil cilj, eh, da cepi 243 milijonov otrok več in opravili smo umestni pregled. Eh, trenutno je napredek dober. Od leta 2011 do 2014 smo eh, zagotovili cepi prispeva za eh, polovico otrok na svetu in na ta način smo eh, ohranili 4 milijone življenj. Rutinsko cepljenje zajema 250 milijonov otrok, eh, potem pa poteka kampanja za cepljenje dodatnih 400 milijonov oseb. To pomeni dodatnih 100 milijonov ne gre zgolj za preprečevanje bolezni, gre tudi za učinek na gospodarstvo. Tukaj lahko vidite nekaj statističnih podatkov, eh, kar zadeva preprečevanje smrtnih žrtev, eh, preprečevanje pojava bolezni. Tukaj gre za zelo pomembne številke, ki kažejo, kako eh, zelo uspešna so lahko cepiva in tudi stroškovno učinkovita. Kako to počnemo? Sodelujemo Eh, in sicer z eh, pomočjo sredstev držav članic, eh, s pomočjo sredstev donatorjev in s pomočjo oblikovanja trga. Komisija, Evropska komisija je prispevala en odstotek sredstev organizacije Gavi, tudi države prispevajo, vsaka država plača določen delež stroškov eh, cepiv eh, revne države seveda plačajo manj eh, kot bogatejše države. Dve državi članici letos nista poravnali svojih računov, ampak po upominu sta tudi te dve državi to storili in to je zelo velik dosežek pomemben vedik je tudi oblikovanje trga na tem področju. To eh, je eden izmed največjih izzivov. Farmacijska podjetja so v preteklosti namenjala pozornost le industrijsko razvitim državam. Danes eh, farmacijska industrija ne razmišlja le o organizaciji Gavi, ampak tudi o državah v razvoju uspelo nam je znižati cene in sicer eh, za 90 odstotkov v primerjavi z razvitim svetom. To je ključnega pomena za trajnost programov eh, v eh, revnih državah. Oprostite. Glasov iz dvorane tolmači žal ne slišimo. Eh, najvišji strošek eh, so cepiva predstavljala v ZDA. Dovolite mi, da končam, pa boste potem zastavili vprašanje. Številne e, študije so ocenile delovanje Gavija. E, lahko e, vidite, da je naša ocena dobra. Transparency International nas je postavil na drugo mesto na področju dela, ki ga opravljamo vendar pa situacija ni rožnata. Eno izmed kritičnih vprašanj je enakost med državami. Eh, želimo si, da bi bilo v vseh državah, tako kot v Ruandi. V Nigeriji obstajajo velike razlike eh, in eh, v Čadu nihče ni dobro zaščiten z cepivi. če si zastavite vprašanje, koliko odstotkov otrok na svetu je prejelo 11 eh, cepiv, ki jih preporoča Svetovna zdravstvena organizacija, je odgovor v tem trenutku 5 odstotkov otrok. Naš cilj pa je, da uh, bi uh, ta odstotek zvišali na 47 odstotkov, čeprav seveda želimo cepiva zagotoviti vsem otrokom, ki jih potrebujejo. V preteklem obdobju smo cepili 243 milijonov otrok eh, in na ta način smo znižali število smrtnih žrtev za 24 odstotkov. Eh, v naslednjem obdobju želimo cepiti 301 eh, milijon otrok in na ta način želimo število smrtnih žrtev znižati za 50 odstotkov. Hvala lepa, sedaj dajem besedo poslancem et demander euh, aux députés qui souhaitent intervenir. In, uh, prosim, da poslanci, ki se želite uh, oglasiti, da poveste, na koga se obračate. Izvolite. Hvala eh, lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil uh, obema govorcema za uh, zelo uh, Eh, jasno eh, profesionalno eh, predstavitev teme, ki nas vse zanima. Želel bi tudi pozdraviti delo Združenega kraljestva na tem področju, kot tudi nasplošno pri pomoči, ki jo prispeva k humanitarnim dejavnostim in pa razvoju. Torej, to vedno znova podarjam, Združeno kraljestvo tu zelo veliko prispeva. Torej, prepričan sem, da eh, če se vam eh, bo zdelo, da se boste pač odzvala na vprašanje. Eh, torej, prvo vprašanje se nanaša na spoštovanje um, intelektualne lastnine v okviru uh, Svetovne organizacije za intelektualno lastnino in Svetovne trgovinske organizacije. In zanima me, uh, če se na vašem področju srečujete z eh, težavami, ki izhajajo iz tega, naprimer eh, v povezavi z cepivi v državah v razvoju. Vprašanje je pomembno, kajti eh, STO je pogosto prisoten kot ovira pri tovrstnih dejavnostih. Drugo vprašanje pa se nanaša na zasebne donatorje in sicer uh, imam zlasti v mislih uh, organizacije kot je uh, eh, fondacija Bill Gates, ki je zelo prisotna pri financiranju dejavnosti, ki ste jih opisali. Bill Gates je bil že dvakrat uh, tu v Evropskem parlamentu in uh, Delo, ki ga opravlja na tem področju, je resnično občudovanje vredno. Uh, Torej, vprašanje je res institucionalne narave. Po eni strani imamo uh, javno dejavnost, torej parlament, uh, države in tako dalje, po drugi strani pa imamo zasebne donatorje, ki uh, v končni fazi lahko tudi uh, močno vplivajo na, uh, na politiko in na prednostne naloge, ki bodo opredeljene. In zanima me, v kolikšni omeri lahko zasebni donator vpliva eh, v eno ali drugo smer. Lahko odgovorite, če, če želite. Še gospod Ponga ima vprašanje. Izvolite. Merci, no, serait... Eh, hvala lepa. Ne, eh, to ni vprašanje, ampak bolj pripomba, komentar in sicer uh, najprej bi se vam zahvalil za predstavitev in za zelo bogate podatke na to temo. Torej, sam sem uh, poročevalec za API, torej za uh, program 2, o katerem bomo govorili malce kasneje, ampak želel bi že sedaj povedati, da uh, bi si želel in glede tega se strinjam, da je treba nadaljevati z raziskavami za to, da bi lahko eh, rešili še več življenj zlasti v Afriki, torej, ki jo prizadevajo te tri bolezni, ki ste jih omenili, eh, kajti eh, ni pač zdravil, ni cepil in tako dalje. Torej strinjam se s, temi, s tem, kar ste povedali v zvezi z afriškimi državami. Najlepša hvala za ti dve izjemni predstavitvi. Za nekoga moje starosti eh, moram reči, sta bili ti dve predstavitvi nekoliko prehitri, ampak eh, vseeno dobili smo veliko informacij. Pomembno pri vsem tem je, da se lahko pogovarjamo, da lahko sploh ugotovimo, kako doseči na milijone otrok, kako jih cepiti. V okviru razvojne politike je to zelo pomembna tema in moje vprašanje je, kje sploh eh, dobiti te informacije, kako jih zbrati če si ogledam to poročilo, imam vtis, da bi lahko bilo korisno za razvojno politiko, ki se ukvarja z tem področjem, eh, če bi eh, vanjo bile vključene te informacije, če bi imeli na voljo te statistike. mislim, da bi bila potrebna prizadevanja strani večjega števila držav. Štirinajst držav je še okrepilo eh, svoje zaveze in veseli me, da je temu tako. Vendar pa. pa? vendar pa številni menijo tudi, da bi lahko izkorenili še veliko bolezni, če bi seveda imeli več sredstev. Hvala lepa, imam eh, konkretno vprašanje. Sicer eh, vsi vemo, da se že nekaj let eh, srečujemo s težavami povezanimi z AIDS-om, z virusom HIV in to je bolezen, ki je zelo prisotna tudi na tem območju in eh, prizadeva zelo veliko ljudi v svetu. Govorili ste o, o zelo nizkem strošku teh cepiv. Torej, delate z farmacevskimi podjetji, ki delajo z mm, generičnimi zdravili. Torej, to so na to cepiva, ki so lahko uh, tako poceni, ampak uh, pogosto uh, ta cepiva pripravijo torej ne uh, sama farmacevtska podjetja, temveč država oziroma laboratoriji. Uh, torej v to je vloženo zelo veliko denarja in to je potem tudi zelo drago. Uh, Torej, zanima me, če delate z farmacevskimi podjetji, če delate z generičnimi zdravili in če delate s farmacevsko industrijo, na kakšen način, če lahko to opišete. Hvala lepa. Želi komisija postaviti vprašanje? Non, pa, pa so stali, eventualno je bilo tudi komando. Uh, ne, morda bomo imeli kasneje pripombe, ampak zaenkrat ne. Hvala. Eh, eh Dobro, potem pa dajem besedo našim gostom. Ne vem, kateri od vaju bi želel začeti. The... Najlepša hvala vsem za odlično vprašanje. Kar zadeva prvo vprašanje, intelektualna lastnina ni eh, velik problem za cepiva. Eh, gre predvsem za uh, strokovno znanje. Eh, namreč cepiva so zelo draga, zdravila so sestavljena iz kemikalij, medtem ko gre pri cepivih za žive organizme in cepiva se kar naprej razvijajo. In zaradi tega eh, ne gre toliko za vprašanje intelektualne desnine, ampak bolj za vprašanje strokovnega znanja. Eh, včasih je bilo tako, da velika eh, podjetja niso želela deliti svojega patenta in zato majhna podjetja niso bila vključena v raziskave. To se včasih še zgodi, ampak to ni velik problem. Fundacija Gates je eh, v upravnem odboru, tako kot komisija, tako kot predstavniki civilne družbe, tako kot predstavniki farmacevskih družb in tako naprej. Želimo, eh, da bi bilo v upravnem odboru kar največ eh, predstavnikov različnih organizacij. Fundacija eh, Gates eh, zagotavlja finančna sredstva za projekte, o katerih se dogovori celoten upravni odbor. Tako je ta fundacija sicer zelo vplivna, kar zadeva finančne prispevke, nima pa tako velikega vpliva na eh, našo agendo. Kolega bo govoril o EDCTP. Eh, sam eh, sem vodil agencijo za eh, cepiva, preden sem prišel v Gavi in lahko vam povem, da je postopek od razvoja cepiva do trenutka, ko je cepivo na voljo, precej dolg. Zelo srečni smo lahko, eh, da eh, ni korupcije pri našem delu, eh, da je rezultate zlahka določiti. Dobro upravljanje recimo je tudi velik izziv, ampak tam je dosežke veliko težje določiti finančni ministri tako veliko lažje določijo finančne postavke eh, za to področje. Prihaja torej eh, do globalnega gibanja in cepiva so potrebna tudi v eh, naših državah. kar zadeva generična zdravila, ni generičnih cepiv, obstajajo pa generična zdravila. Potrebno je poskrbeti za spremembe v pristopu. Ko je organizacija Gavi začela delovati, je bilo pet proizvajalcev cepiv in sicer štirje proizvajalci v razvitih državah in en proizvajalec v državah v razvoju. Danes je takih proizvajalcev 15 tudi v Indiji, Indoneziji, v Senegalu. Na kitajskem imamo sedaj podjetje od eh, prejšnjega tedna, kar pomeni, eh, da imamo tudi zdravo konkurenco in da cene upadajo. In eh, to je tudi naš cilj. Sedaj pa predajam besedo kolegu. Hvala lepa. In če dovolite, želim povdariti sledeče. Ko si je britanska vlada ogledala delo organizacije Gavi, smo ocenili, da je delo, ki ga organizacija upravlja, zelo dobro. Zastavljeno je bilo vprašanje, kako so pravzaprav vključeni zasebni donatori ali ti vplivajo na določanje programa, to je seveda zelo, zelo pomembno vprašanje. Eh, programe določajo vlade, eh, zasebni sektori in fondacije eh, seveda sodelujejo, vendar znotraj okvira, ki je bil spostavljen na večstranski ravni. Naj navedem le nekaj primerov Eh, na področju eh, malarije. Eh, imamo cepivo ITTC, ki ga razvijajo v Belgiji, v podjetju GSK. Potem pa tudi druge po svetu GSK. GSK deluje znotraj okvira, ki je zastavljen, ne delujejo na lastno roko. Eh, potem eh, pa je tukaj tudi eh, poceni cepivo za druge redke bolezni, ki so povezane z revščino. Zdravila oziroma cepiva so zelo poceni, vendar brez donacij za razvoj teh programov. In tukaj gre zgolj za donacije za posamezen program. Eh, brez teh donacij bi bil boj, za, eh, boj proti nalezljivim tropskim boleznim eh, veliko težje izvedljiv. Če si ogledamo podatke o malariji, vidimo, da so ti predvsej vprašljivi. Eh, pred leti je umrlo za malarijo milijon ljudi, danes jih umre 660 tisoč. Tako menimo vsaj mi, ampak drugi v to uh, dvomijo. Ko uh, ima otrok vročino, ljudje v uh, teh državah takoj menijo, da gre za malarijo in uh, mogoče temu sploh ni tako, mogoče ima otrok zgolj pljučnica. Uh, Tako da moramo storiti eh, veliko več na tem področju. Poskrbeti moramo za dodano vrednost eh, sredstev, ki se vlaga za to področje. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje glede eh, števila sodelujočih držav. Seveda bi moralo biti teh držav še več. Moje poročilo nosi naslov razpotje. Sam sem želel drugačen naslov, želel sem opozoriti na nevarnost, eh, ki obstaja eh, na področju boja proti malariji, če bomo sedeli križem rok. Potrebujemo veliko več sredstev, če se želimo uspešno boriti proti malariji in zaradi tega pozdravljam tudi eh, predlog uh, ki je bil pripravljen in uh, pripravljalec mnenja v Evropskem parlamentu za to področje, je gospod Ponga. Kar uh, zadeva uh, redke tropske bolezni, imamo v Londonu več različnih organizacij, ki sodelujejo. Eh, na tem področju. Želijo okrepiti eh, našo sposobnost odziva v državah, kjer se te eh, bolezni pojavljajo, kjer so te, države, kjer so te bolezni endemične. Zelo malo je izvedencev na mednarodni ravni za posamezne redke tropske bolezni in eh, zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za okrepitev strokovnega znanja. Sodelovati je potrebno z univerzami. Na ta način bomo lahko okrepili našo sposobnost odziva. Hvala lepa, gospod Lefroy, gospod Berkeley. Hvala lepa, da ste se nam pridružila. Eh, v odboru za razvoj danes eh, in eh, vabim vaju, da še naprej eh, delata tako kot doslej na tem področju. To je delo, ki je zelo pomembno in ki ga naš odbor v celoti podpira. Hvala lepa. Oui, okay. Donc, euh, nous avons des documents que vous... Torej, dokumenti so na voljo pri izhodu jih lahko vzamete kasneje. Nadaljevali bomo z dnevnim redom in sicer naslednja točka je eh, tesno poveda, povezana z eh, to, ki smo jo pravkar končali sicer gre za sodelovanje Unije v drugem partnerstvu evropskih držav in držav v razvoju pri kliničnih preskušanjih, ki ga skupaj izvaja več držav članic. To je eh, postopek soodločenja in intre je pristojen odbor. Torej dajem besedo kolegu Pongi eh, za predstavitev mnenja. Gospod Ponga. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, v nekaj besedah vam bom predstavil uh, osnutek mnenja za nov program uh, eh, ODC uh, eh, PT2. In sicer uh, gre za uh, Eh, klinična preizkušanja, ki eh, so povezana z eh, zapostavljenimi nalezljivimi boleznimi. Torej, leta 2003 je bil ta program prvič ustavljen, EDCTP1, in sicer je v njem sodelovalo 14 držav članic skupaj Švico in Norveško in pa 48 afriških držav. Takrat eh, so eh, vzpostavili osem različnih eh, zdravstvenih obravnav in pa številna cepiva. Torej, zato sem zelo zadovoljen, da je bil nov program vzpostavljen oziroma prejšnji podaljšan. Gre za EDCTP2 za deset let in na ta način bomo lahko še um, izboljšali sodelovanje z afriškimi državami, pod, podsaharskimi afriškimi državami in da bomo eh, še okrepili torej, sodelovanje tudi z eh, različnimi eh, financeri, tako zasebnimi kot kot javnimi. Veseli me, da smo lahko sodelovali tudi z organizacijo Gavi, ki eh, deluje na področju malarije in pa um, zanima, eh, zapostavljenih um, tropskih boleznih. Žal, uh, AIDS še vedno uh, je odgovoren za številne uh, smrti, več milijonov ljudi letno in um, tega ne smemo več zanemarjati. Sam sem uložil številne predloge sprememb, uh, in eh, sicer v zvezi z vsemi eh, členi, ki so povezani z boleznimi, ki so same povezane z revščino, se pravi eh, AIDS, SIDA, zapostavljene tropske bolezni, malarije, zapostavljene nalezljive bolezni, torej vse bolezni, kjer je njihov družbeno-gospodarski učinek na najbolj revno in prizadeto prebivalstvo največji torej gre za uh, zaščito najbolj ranljivega dela prebivalstva uh, in eh, zadovoljen sem, da uh, je uh, Eh, da so tudi sredstva zagotovljena. Eh, leta 2003 je bilo temu namenjeno 200 milijonov evrov, sedaj eh, nova generacija tega programa pa bo imela na voljo 680 milijonov evrov, kar zelo pozdravljam, kaj ti to kaže tudi na pomembnost tega programa. Torej, eh, če želimo zagotoviti, eh, da bo ta pomoč čim bolj učinkovita, bi želel, da se odstrani oziroma eh, črta prak v členu 2. Ena, kajti to bo lahko preveč omejilo možnosti Evropske unije pri namenjanju teh 680 milijonov evrov različnim projektom. Torej želel bi zlasti podariti eh, pomembnost eh, eh, usklajenosti dejavnosti Evropske unije na področju ukrepov, ki izhajajo iz programa EDCTP2. Torej pomembno je, da se lahko mobilizira sredstva za raziskave na področju zdravil in cepiv za te bolezni. In, uh, pomembno je tudi, da se eh, najde čim bolj eh, učinkovito možnost eh, oskrbe za ljudi, ki so prizadeti s temi boleznimi. To je še posebej pomembno za države v razvoju in za torej, subsaharske afriške države. In vse to bo tudi del programa EDCTP 2 priloga 3, um, govori o upravljanju in pa tudi o splošni arhitekturi. Torej imamo um, generalni sekretarjat. Uh, oziroma generalni direktorat, generalni sektor, sektor, sekretarjat in pa upravni odbor. Uh, Evropska komisija me je obvestila, da bo EDCTP2 prevzel uh, pravno strukturo društva po nizozemskem eh, pravu in pa, da ta statut eh, tega društva zaenkrat še ni bil sprejet. Pomembno je, da se eh, razčisti pravno situacijo in želel bi, da nam komisija tudi pojasni, kakšen bo status tega društva oziroma združenja. Torej, to je uh, To mora biti tudi skladno s tem, kar je predvideno v prilogi 3. Zlasti imam v mislih eh, pravico do glasovanja na generalni skup, skupščini in pa uh, splošna uh, struktura. Torej, kako bomo zagotovili, da bo uh, statut uh, združenja uh, spoštoval prilogo 3. Torej, uh, naj povem še to, da je treba vse predloge spremem položiti do jutri opovdne. Hvala lepa, gospod Ponga. Gospa Fionau. Um, Hvala, gospa predsednica. Želim se prisrčno zahvaliti gospodu Pongi za to poročilo. Torej, jaz sem poročevalka v Sinci tako v odboru Deve kot tudi Itre. Cepiva so zelo stroškovno učinkovit način preprečevanja bolezni in tragedija je, da veliko otrok umre z boleznimi, ki bi jih lahko preprečili z cepljenjem. Podsaharska Afrika je najbolj prizadeta z boleznimi, kot so tuberkuloza, malarija in druge, pa tudi druge, še bolj zapostavljene bolezni, ki so povezane z revščino. Vemo, da farmacevtska podjetja eh, niso tako navdušena, kajti države v razvoju pač ne nudijo toličnih dobičkov. In zato je tako pomembno, da eh, so cepiva in zdravila eh, na razpolago s tem programom EDCTP2 in sicer po eh, dostopnih cenah za prebivalstvo. Hvala gospodu Pongi za predloge sprememb, tudi jaz jih bom še nekaj eh, predložila. Mislim, da si moramo predvsem ugledati, kako bi EDCTP2 se lahko nadaljeval in predvsem gradil na uspehih EDCTP1. Ena stvar se mi zdi pomembno, pomembna in sicer treba je pokrivati več bolezni, ne samo tuberkulozo, HIV in malarijo. Želim povedati nekaj o obisku, um, na katerem sem bila prejšnji teden v okviru skupnega parlamentarnega odbora v Addis Abebi in sicer sem tam obiskala bolnico in se pogovarjala uh, z zdravnikom, ki je strokovnjak za te bolezni in rekel mi je, kje so težave pri vsem tem. Torej, gre za zelo hudo bolezen, eh, za različne oblike bolezni, katere 98 odstotkov je smrt, smrtnih. Torej, edina, edini način, eh, kako se boriti proti tej bolezni je z zelo strupenimi zdravili. Torej, v bistvu moraš v vene uh, obrizgati to um, zdravilo in to je tudi seveda zelo nevarno in v bistvu tudi ni nekih osnovnih raziskav o tej bolezni, eh, ki se pojavlja predvsem tam eh, in vse to je treba vedeti, preden se začne boj, boj proti taki bolezni in zato sem bila vesela, da sem se lahko srečala z njim in mi je govoril o tej posebni bolezni. Najbolj pomembno je, da zagotovimo, da ostane pri teh 683 milijonih evrov, ki so predvideni za to. In na rube bi bilo, če bi eh, to umetno razdeljevali med eh, že sodelujočimi državami in novimi državami. Druga stvar, ki mi ni tako všeč, je uh, um, Ehm, to, torej, tudi malo samovoljno vključevanje do, do, določenih kazalnikov, eh, torej kakovost, dostopnost zdravljenja in tako naprej. Eh, nočemo, da bi eh, to bilo samo neko naštevanje kazalnikov, po katerih se potem odločavala. Ja. Hvala lepa, gospod Tirolja. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Torej, danes 400 eh, milijonov otrok, 2 eh, milijardi eh, odraslih trpi zaradi bolezni, kot so tuberkuloza, malarija, AIDS in tako dalje, zlasti pa od Saharska Afrika, kajti to predstavlja dve tretjini vseh teh številk. Se pravi, ta regija trpi za revščino, za eh, pomankanjem eh, zdravil oziroma neučinkovitostjo obstoječih eh, zdravil. Evropska unija mora tu odgovorno in v celoti tudi igrati svojo vlogo v odnosu do teh držav v razvoju, torej v okviru vseh partnerskih programov med Evropsko unijo in pa uh, državami v razvoju eh, se je izkazalo, da so rezultati eh, že eh, zabeleženi in sicer šlo je za med drugim osem zdravil, ki so sedaj namenjena otrokom v podsaharski Afriki. Prav tako pozdravljam tudi to, da se je uh, Eh, seznam bolezni, ki so del tega programa, eh, tudi um, podaljšal in da ta sedaj vključuje precej več bolezni in eh, pozdravljam tudi um, vse podrobnosti in pojasnila glede področja uporabe. Eh, želel pa bi, da se um, spremeni malce terminologijo uh, in sicer, da se govori o partnerjih in ne o financerjih in prejemnikih. Uh, prav tako uh, bi želel, da se vključi tudi tiste bolezni, ki prizadevajo zlasti otroke in da se tudi zagotovi sinergijo med um, evropskimi programi, pa tudi um, programi um, uh, drugih uh, svetovnih uh, organizacij in da se zagotovi, da bodo rezultati uh, raziskav v okviru EDCTP-a 2 uh, resnično tudi uh, koristili ljudem v državah v razvoju. Uh, torej eh, struktura in upravljanje tega programa, eh, ki bo odgovorna za vodenje eh, teh skladov, zaenkrat še ni bila opredeljena in želel bi, da se to zgodi na ta način, da bo to čim bolj učinkovito. Hvala lepa, gospod Tirolja. Sedaj dajem besedo gospodu Setanu. Ja. No. Tak. Euh, Lahko mi, ok, la komisija. Torej, komisiji. Ja, torej, ne bo eh, Defko odgovorila, bo uh, generalna direkcija RT, ki bo odgovorila. Lina Matis, torej sem v oddelku za raziskave za nalezljive bolezni. Komisija se želi zahvaliti gospodu Pongi za to obsežno mnenje v zvezi s predlogom IDCTP e 2. EDCTP2 je za komisijo vodilna pobuda v okviru programa Obzorje 2020 in predvsem vodilna pobuda za boj proti enemu glavnih družbenih izzivov in predvsem pri spodbujanju sodelovanja s podsaharsko Afriko Afriko, predvsem na področju zdravstva in novih oblik zdravljanja. Mnenje je seveda bistven prispevek k medinstitucionalni razpravi. Komisija še posebej pozdravlja mnenje, da se naj okrepi vloga Evropske unije pri zdravstveni pomoči na mednarodni ravni in to so povedali tudi drugi. Ena četrtina zdravstvene pomoči prihaja iz Evrope in iz držav članic. Gre pa seveda tudi za razpoznavnost EDCTP-ja, kar je treba zagotoviti v Evropi, pa tudi v podsaharski Afriki in na mednarodni ravni. Komisija tudi priznava, da mora IDCTP2 predvsem upoštevati potrebe držav članic in tudi zaveze Evropske unije, ki jih je sprejela na področju pomoči pri zdravstvu, torej pri tem gre za sodelovanje z državami v razvoju. In seveda se zavedamo, da je treba zdravstveno, da mora biti zdravstvena pomoč um, učinkovita, dostopna in predvsem usklajena s potrebami držav v razvoju. To je tudi eden od razlogov za to, da smo predlagali povečan proračun za to, kar zadeva statut prihodnega združenja to se še finalizira med eh, sodelujočimi državami in komisija je tudi opozorila na nekatere nekoherentnosti eh, med prilogo 3 in statutom. Države članice so želijo predvsem, da bi v prilogi 3 zagotovili, da bo prišlo do skladnosti med statutom in to predvsem prilogo 3 oziroma tem predlogom. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Pongi, poročevalcu, za sklepne besede. Hvala lepa, predsedujoča. Rad bi se zahvalil kolegom, ki so spregovorili, gospodu Tiroljanu in drugim. Torej, kot rečeno, rok za uh, predloge sprememb je jutri, 3. decembra. Hvala lepa, gospod Fonga. Sedaj vas spominjam, kot je gospod Fonga že povedal, torej, da je rok za ulogo predlogov sprememb jutri, 3. decembra, ob opovdne. Imam pa težavo z naslednjo točko, kaj ti gospod Zahradil še ni prispel? Je? Je tu? Dobro. Potem pa, spoštovani kolegi, nadaljujemo z izmenjavo mnen v uh, zvezi z poročilom Afeta in sicer gre za. Uh, regionalno vlogo Pakistana in politične odnose z Evropsko unijo. O tem poročilu bomo glasovali danes eh, popovdne. Sedaj pa dajem besedo gospodu Zahradilu. Much, Hvala, gospo, gospa predsednica. To bo zelo kratko poročilo, zelo enostavno. In sicer smo se dogovorili v skoraj vseh točkah pri predlogih sprememb sprejeli smo skoraj vse z trimi izjemami. Pripravili smo en kompromisni predlog, samo pri 11 in 12 sem predlagal, da se vzdržimo ne zaradi osebine, temveč zaradi konteksta. Mislim, da to ne sodi sem in kar zadeva 17, 17. predlog spremembe sem predlagal, da glasujemo proti, sicer pa sem vesel z vsemi predlogi sprememb, ki so jih pripravili kolegi in kolegice in zahvaljujem se jim za zelo pri jasno prijateljsko vzdušje, v katerem smo delali. Mislim, da, smo, da so vsi konstruktivno prispevali k dokončni različici. Uh, Eh, našega poročila in to je tudi vse, kar imam povedati v zvezi s tem. Hvala. Hvala. Ali želi kdo besedo, ali želi kdo kaj vprašati? Časa za to imamo. Ne, ni vprašan. Želi komisija kaj povedati? Ali želi kdo od komisije besedo? Ne, vse ostaja razmeroma mirno v dvorani. Dobro. Seveda ne morem glasovati eh, pred predvidenim časom, ne moremo glasovati pred predvidenim časom, zato prekinjamo do 17.30 ure, lahko greste na kavo do takrat.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

dobro pripravite elektronske kartice za glasovanje začeli bomo čez minuto dix-sept heures trente. Torej, ura je sedemnajst trideset in začenjamo z glasovanji. Gospod Rota je, je uh, pod hudim časovnim pritiskom. Bomo naredili najprej test. Imate vsi uh, svoje kartice, torej najprej testno glasovanje. Il en manque un. Nekdo manjka? Monsieur Gurenz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 Začeli bomo z glasovanjem o poročilu spolno izkoriščanje in prostitucija ter njun vpliv na enakost spolov. Torej. Začeli bomo z odstavkom 1. 1. Za, proti, kdo se vzdrži? Zavrnjeno. 2. Za, proti, kdo se vzdrži? Sprejeto. 3 za, proti, eh, kdo se vzdrži zavrnjeno, štiri ja, torej blok od štiri do deset za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Eh, končno glasovanje elektronsko. To najprej z dvig, dvigom roke za, proti, že sprejeto, še elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Dobro, nadaljujemo z eh, glasovanjem eh, o poročilu, ki je bilo sprejeto 5.11., eh, se pravi mandat za pogajanja. Tu potrebujemo večino, absolutno večino. Torej glasujemo za začetek pogajanj. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Še elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Torej, postopek je takšen, kot je in o tem so odločili koordinatorji. Konec glasovanja. Dobro, sedaj uh, glasujemo o pogajalski ekipi, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto, e, še elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ja, se upravičujem, pač moramo glasovati dvakrat. Konec glasovanja. Dobro, konec glasovanja, sprejeto. Na to nadaljujemo s Pakistanom regionalna vloga Pakistana. Lahko glasujemo v bloku 1 do 10. Ja, ja. Dobro. Torej bomo glasovali o od ena do šest, ampak vem, da govorim hitro, ampak če mi ne pustite končati stavko, potem sploh ne morem nič več povedati. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Prvi kompromis za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. S sedem, ne sedem, ga ni več. Dobro. Vse mi skrivajo, vse. Devet za, proti, sprejeto. 10 za, proti kdo se vzdrži sprejeto, 11 za, proti kdo se vzdrži, bomo preverili še elektronsko. Glasovanje je odprto. Konec glasovanja. Sprejeto. No, vidite, niste dovolj hitri. Dobro, predlog spremembe 12 za, proti, kdo se vzdrži Sprejeto. 13 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 14 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 15 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 16 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 17 za, proti, kdo se vzdrži. Nisem sledila, bomo še elektronsko glasovali. 17 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Končno glasovanje. Z dvigom rok za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Gospod Berman je bil spet prepozen. Kaj bomo z njim? Gospod Gorenc, se želite oglasiti? Ja, gospa predsedojoča. Ker se eh, strinjate z mano eh, glede dvojnega glasovanja. In zato prosim, če lahko malce proučimo ta postopek. Ne, ne gre za to, da ker to počnemo že vse čas, da je to bolj pametno. Ja, obvestili so me, da so uh, koordinatori tako odločili, ampak strinjam se z vami. Strinjam se, da bomo spremenili. Postopek je malce zapleten. Lahko bomo o tem še razpravljali. Dobro, eh, torej eh, s glasovanji smo končali, ampak to še ne pomeni, da lahko zapustite dvorano. Kje pa sploh smo? Aha. Nismo še končali, sedaj bomo govorili o upravljanju vračanja in sicer bomo imeli izmenjavo mnenj v eh, zvezi z nezakonodajnim poročilom odbora Libe, upravljanje vračanja, sodelovanje s tretjimi državami, učinkovito izvajanje sporazumov ter prenos direktive o vračanju v prakso. Gospod Berman govori veliko preglasno. E, torej, gospa Šnibar Jastram e, žal ni mogla priti, da bi predstavila Eh, poročilo in gospod Filip Kašmarek jo bo nadomestil in dajemo takoj besedo. Gospod Kašmarek, izvolite, predstavite poročila gospe Šniber Jastram. Hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Želim najprej opravičiti gospod Birgit Šnibler Jasram, ker ne more biti z nami, ima pa zelo pomemben sestanek doma. Uh, zato jo bom poskusil tu nadomestiti. E, upravljanje vračanja je seveda zelo pomembno, predvsem v sklopu e, politike na področju migracij. Če se spomnimo nesreče pred Lampeduzo, e, če vidimo različne krize po svetu, e, odkuder ljudje bežijo, je to seveda jasno, kako pomembne so vse zadeve, ki so povezane z migracijami. Gospa Šibar se je predvsem osredotočila na štiri točke. Prvič, eh, prostovoljno vračanje, programe prostovoljnega vračanja. Meni, da naj bi ti programi bili usmirjeni v kakovostne pa v kvantiteto, torej in ljudje morajo biti, imeti možnost, da se vrnejo domov na dostojen način v skladu s temeljnimi pravicami. Zato moramo vedeti, kdo je partnerska država, katere so prioritete te države in kako vse akterje od nevladnih organizacij, zasebnega sektorja in tudi druge vključiti v to zadevo. Ker je seveda spoštovanje človekovih pravic ključnega pomena za vračanje in za sporazum o vračanjih, je, ravno so sporazumi o vračanju druga eh, glavna točka tega poročila. Eh, gospa Šnibler meni, da je treba predvsem izboljšati praktično uveljavljanje in izvajanje teh sporazumov. In to piše v tem, v tem mnenju. In še zadnje, pravi poročevalka, da potrebujemo tudi veliko koherentnost eh, v zvezi z razvojno pomočjo in ne smemo izvajati politike, če ne uh, upoštevamo tudi zadev povezanih s človekovimi pravicami in z razvojem. Torej, tudi to mora biti seveda v skladu s cilji Evropske unije, ko gre za vračanje oseb v te države. Hvala lepa. Se želi kdo oglasiti? Ima kdo kakšno vprašanje? Ni vprašanj? Danes ni nobenih vprašanj. Se želi komisija oglasiti? Gospod Ljuc ali kdo drug? Ali zi? Izvolite. Yes, uh, Dober dan, gospod Viškevkivič. Ukvarjam se z sporazumi o vračanju v generalnem direktoratu za notranje zadeve. Želim predvsem, eh, kar zadeva vračanje, podpreti to, kar piše v eh, tem mnenju. Prizadevamo si za eh, uvajanje programa prostovoljnega vračanja s tretjimi državami in vidimo, da, da seveda dajemo prednost temu načinu vračanja. Eh, sporazumi o vračanju so dober pravni okvir, to piše v mnenju in tega se veselimo, vendar je treba praktične vidike še izboljšati. Podobno smo ugotovili tudi v naši oceni, ki smo jo objavili februarja 2011. Gre seveda tudi za spremljanje povrnitvi teh oseb. V Pakistanu in v Ukrajini smo začeli s pilotnimi projekti, torej kaj se dogaja z osebami po njihovi vrnitvi. Oziroma ta projekt se bo začel naslednje leto. In še e, e, vse, kar je povezano z razvojem. Tudi to je treba upoštevati pri obravnavi eh, splošne migracijske politike v eh, Eh, odnosih s tretjimi državami. To je, tega se seveda zavedamo, torej gre za razvoj, gre za zakonito priseljevanje, za nezakonito priseljevanje in tako naprej. In eh, to ureditev tega vprašanja je tudi stebr naše politike. Hvala lepa. Gospod Kasparel, želite zaključiti? Ne. Dobro, hvala lepa. Spominjam vas, da bo glasovanje 18. decembra. Se želi še kdo glasiti glede po točko razno? Ne. In še na koncu se, naslednji sestanek. Naslednji sestanek odbora Devi bo v Bruslju 18. decembra, sredo 18. decembra od 9. do 12.30 in 15. do 18.30. Eh, hvala lepa kolegi. Sedaj zaključujem eh, to sejo. Nekateri med vami bodo še ostali, ker uh, imamo še uh, torej, um, sestanek za zaprstimi vrati in sicer glede dveh uh, trialogov. Torej, pri tem so uh, lahko prisotni samo eh, poslanci, asistenti, sekretarjat Evropskega parlamenta in uh, vsem drugim pa dajem tri minute, da zapustite dvorano in nadaljujemo, nadaljujejo eventualno s pogovori zunaj, zato da lahko nadaljujemo z delo. Hvala lepa za razumevanje. Thank you.